Um, I'd like to call this uh, meeting to order. Of course. Pozdravljeni. Predlagam, da začnemo. Nisem Vicky Ford, sem Catherine Styler. Vicky je sedaj nekje druge, kmalo se nam bo pridružila. Kmalo bomo glasovali, zato predlagam, da začnemo. Preden bomo začeli, pozdravljam skupino obiskovalcev iz Bad Friedrichshafna. Gospa Evelyn Gebhardt jih je povabila. Mislim, da si zaslužijo aplaus. Pozdravljeni, zelo lepo vas je videti tukaj. Upam, da boste uživali. Najprej imamo na dnevnem redu predstavitev orodja e-meeting strani GD Ajtek. Gospod Din je tukaj in tudi Verke Kojka. Predstavila bosta to zelo pomembno elektronsko orodje. Mi smo odgovorni za digitalno agendo in digitalni enotni trg, zato je res eh, lepo videti to tudi v praksi. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za priložnost, da vam predstavim aplikacijo e-meeting tukaj v odboru Inko. Tisti, ki ste tukaj že od lani, aplikacijo e-meeting verjetno že poznate. Takrat smo jo uporabljali v preizkusni fazi. Sedaj pa je na voljo za celoten parlament vsem, ki delajo v Evropskem parlamentu kot člani osebja ali kot poslanci. E-meeting je aplikacija, ki smo jo razvili v parlamentu, zato da zagotavlja dokumente odbora v elektronski obliki. Namen vsega skupaj je, da bi elektronske obli, eh, dokumente uporabljali kot dokumente v papirnati obliki, ampak eh, elektronska oblika zagotavlja več funkcionalnosti kot eh, papirnata oblika. To je delovno orodje za vas, za vse vas. Dostop je preprost, uporaba prav tako. To lahko uporabljate kadarkoli, kjerkoli in na katerikoli napravi, torej na prenosniku, tablici ali na pametnem telefonu. Seveda pametni telefon verjetno ni najboljša izbira za branje dolgih dokumentov, vendar vseeno lahko poskusite, če tako želite. V aplikaciji so na voljo dokumenti tega zasedanja in tudi prejšnjih zasedanj. Lahko pobrskate nazaj torej. Na voljo so dokumenti vseh odborov v vseh jezikih. S pomočjo orodi za označevanje lahko delate zaznamke, te zaznamke z dokumenti lahko potem shranite na svoji napravi in dokumente delite z drugimi. E-meeting omogoča veliko zmogljivosti, ampak eh, najboljši način, da se ga naučite uporabljati, je, da preprosto poskusite. Zato smo vam razdelili te dokumente, kaže vam naslov, kjer lahko najdete povezavo in tudi druge koristne informacije. Vsebuje tudi elektronski naslov za naše službe, kamor lahko pošljete vprašanje, komentarje in povratne informacije. Sedaj pa za praktično predstavitev. Gospod Din bo sedaj podal kratko predstavitev ob uh, dovoljenju predsedujoče seveda. Um, so the, the emitting application. Pozdravljeni. Aplikacija e-meeting je spletna aplikacija. To pomeni, da ni nobene potrebe potem, da bi nameščali kakršnokoli orodje. Aplikacija je na voljo na tem spletnem naslovu, kakor vidite. To je uradni naslov te aplikacije. Sedaj pa predstavitev. Torej, sledite mi, prosim. Najprej bom upisal naslov, ki sem ga omenil. Official website europarl.europa.eu slash emitting in one word. Tukaj vidite torej naslov. Aplikacija je interna, to pomeni, da jo je mogoče uporabljati samo v Evropskem parlamentu. Na voljo je samo tistim, ki imajo uporabniško ime in geslo Evropskega parlamenta. Sam bom uporabil svojega, vi pa seveda lahko uporabite svoje. Once I get inside, ko se bo aplikacija odprla, vam bom pokazal več. Predstavitev delam na iPadu, ampak uporabljate lahko katerikoli tablico. Kmalo se bo prikazal uvodni zaslon. To je uvodni zaslon. In vidite lahko, da so potrebni trije korake. Izberete jezik, odbor in sejo. Kliknemo start. Kakor vidite, lahko v levem zgornjem kotu izberete jezik. Aplikacija je na voljo v vseh uradnih jezikih. Naprimer, izbral bom angliščino. Ob izbirniku jezika imamo izbiro odbora. Ta aplikacija je na voljo za vse odbore izbral bom imko in sistem bo v realnem času poiskal vse informacije povezane z imkom za ta mesec, september torej. To aplikacijo lahko uporabim tudi za dostop do prejšnjih sej in pokazal vam bom dostop do česa vse lahko imamo. Uh, um, to je september torej. Izbral bom sejo 24. septembra. Omrežje je nekoliko počasno danes. Prav. Smo 8. in eh, vidite lahko dnevni red. Običajno se to tiska za vsa zasedanja in običajno natiskamo 30 milijonov listov papirja na leto, zato sedaj poskušamo to številko nekoliko zmanjšati. dnevni red lahko torej vidite in v zgornjem desnem kotu imam možnost različnih pogledov. Dnevni red, dokumente in tako naprej. O e-komitiji bom govoril kasneje, prav tako pa imamo stran za povratne informacije in stran za pomoč. Tisto, kar je obarvano sivo, je zelo pomembno. Morda bo med sejo želel poslanec z vsemi ostalimi poslanci deliti dokument in to je mogoče storiti preko te funkcije appendices. To pomeni, da ni treba več tiskati dokumentov, ampak se dokumenti preprosto razdelijo v okviru te aplikacije. To je res koristno. Drugo orodje, ki ga ponujamo, je, da delite eno točko na dnevnem redu z drugimi. Naprimer, delim lahko to, točko, to je sedma točka, pojavi se povezava z, do točke, ki jo želim deliti in to se potem pošlje po elektronski pošti. Če se vrnem nazaj na osnovni pogled, lahko vidite, da je pri vsaki točki znak plus. Če to razširim, potem lahko vidim vse elemente povezane s to točko. Če kliknem na današnjo sejo, potem sistem poišče vse dokumente v zvezi z današnjo sejo, to lahko razširim, vidim lahko poslance, ki bodo govorili in tako naprej. Gre za predloge sprememb, osnutek mnenja in tako naprej. Za vsak dokument lahko sistem poišče vse prevode dokumentov. Vse je na voljo torej na enem mestu. Pri predlogu sprememb, če kliknem na gumb bom odprl dokument. In to je zadnja različica dokumenta. Seveda ga lahko preberem, preprosto. Če želim, pa lahko dokument odprem v aplikaciji tretje strani in se z njim nekoliko poigram. Veliko je teh aplikacij na voljo. Trenutno uporabljam aplikacijo Adobe Reader. Lahko delam zaznamke, lahko označim dele besedila, jih podčrtam, lahko pa seveda dodam tudi komentar za predlog spremembe ali karkoli že. Ko zaključim z obdelavo dokumenta, ga lahko delim z drugimi pošljem ga lahko kolegici, kolegu ali asistentu v razmislek. Vse, kar sem storil, je, da sem ga pripel elektronski pošti. To, kar sem naredil v dokumentu, je lokalno shranjeno na moji napravi. Tega ne vidi nihče drug. To je torej izkušnja z aplikacijo e-meeting. To lahko uporabljamo pred zasedanjem, med zasedanjem ali po zasedanju. Podatki vedno ostanejo. Sedaj pa še zelo zanimiva aplikacija, ki se imenuje e-committee. Vsak odbor ima neke vrste intranet rešitev, kjer so vključene vse rešitve in vsi podatki v zvezi s tem dokumentom. Obiskal bom stran e-committee odbora IMCO. Lahko preverimo seveda tudi vse druge odbore eh, v tem umestniku. Ampak, kakor sem rekel, je e-committee bogatejši. Poiskati je mogoče več drugih podatkov, osnutke mnen, osnutke poročil, vse, kar bi odbor želel objaviti in deliti z poslanci in asistenti. Vse je mogoče najti tukaj. Ni več potrebe potem, da navežete stike s sekretarjatom, dostop do dokumentov imate na preprost način v elektronski obliki. Ti dokumenti niso povezani samo s trenutno sejo, ampak nasploh z delom odbora. Pokazal sem vam udelek z osnutki poročil, najdemo lahko naprimer dokumenta nacionalnih parlamentov in tako naprej. Vse dokumente je mogoče tukaj najti. To sta aplikaciji e-meeting in e-kemeti. Predstavitev je bila zelo kratka. Če želite, lahko organiziramo še dodatne informacijske sestanke. Če imate kakšno vprašanje, lepo prosim, da ga zastavite. Hvala. Just ask a quick question about the... Hitro vprašanje glede aplikacije, če delamo z družbenimi mediji in želimo deliti te dokumente na družbenih medijih, naprimer imeli smo poročilo o stroških ne Evrope, mm, lahko to storimo preko te aplikacije ali je treba vse skupaj presneti na računalnik, skrajšati ali kakorkoli že. Morda bi lahko vključili funkcionalnost z družbenimi mediji, zato da bi zagotovili interakcijo tudi na tej ravni. Aplikacija je interna aplikacija. To pomeni, da so vse informacije v e-meetingu na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Mi obravnavamo samo javna zasedanja. O tem lahko razmislimo. Razmislimo pa lahko tudi o zunanji različici e-meetinga, kjer bi lahko omogočili deljenje teh dokumentov. there any other questions? Še kakšno vprašanje? Sorry, Robert. Non, c'est pas une question, c'est juste pour dire que j'ai fait la démonstration en même temps. Ne, to ni vprašanje, želel sem povedati zgolj, da sem sledil eh, predstavitvi na moji napravi in vse skupaj dela. Včasih se lahko zgodi, da eh, spremljamo predstavitve, pa potem stvari ne delajo doma, ampak tokrat vse dela. Anna Marie. Koraca Bild, hvala lepa, to je videti zelo dobro. No, pre, včeraj smo obravnavali dokument o stroških ne Evrope. Če želim to deliti z kolegicami in kolegi, kako to storim? In fact, if, if, um, so, I... Imate dve možnosti. Lahko z to osebo delite povezavo do e-meetinga, naprimer zagotovite mu dostop do tega pogleda in potem dokument poišče pri ustrezni točki, kajti če poskušate dostopati do teh dokumentov, naprimer mačarska različica je na voljo lokalno. To potem lahko odprete v drugi aplikaciji in seveda delite s komerkoli any extra external application. Kakršnakoli eksterna aplikacija, ki omogoča deljenje. I would be happy to show you if you want. Vam bom pokazal. Okay, any other questions? Še kakšno vprašanje? Se opravičujem, da sem zamudila tole predstavitev. Srečevala sem se z kandidati za komisarje, ki želijo izboljšati sodelovanje z odborom IMKO. To spodbujam od samega začetka. Sestala sem se s številnimi kandidati, torej. V vašem imenu, seveda. Hvala lepa. Glasovanje bomo začeli čez par minut. the embarrassment when the chairman realised that she has forgotten her own voting card. But I... Sama sem mislila, da sem pozabila glasovalno kartico, ampak nisem. Torej, imate vsi glasovalne kartice, vsi tisti, ki nameravate glasovati. Odlično, potem pa bomo kar nadaljevali. Hvala lepa. Najprej gre za potrditev koledarja seje odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov za leto 2015. Včeraj zvečer smo se koordinatorji o tem dogovorili. Zasedanje moramo uravnotežiti med termini ponedeljek, torek in sredo četrtek. Zato, da bodo stroški odličnega tolmačenja ostali pod nadzorom. Žal, to pomeni, da bomo veliko imeli sej v četrtek popovdan. Če je le mogoče, bomo četrtke popovdan preklicali, vendar to mora biti se zdaj na, na, na dnevnem redu, zato da bomo poskusili rezervirati sejo. Vedeti morate, da bomo te seje, četrtek popovdan, torej eh, preklicali, če bo le mogoče, zato da se boste lahko pravočasno vrnili domov v države članice v četrtek. Sedaj pa prosim odbor, da potrdi koledar za leto 2015. Hvala lepa, je kdo proti? Fantastično. Naslednje glasovanje bo o e-klicu. Gre za obravnavo mandata za začetek pogajanjen v trialogu. Zanima me, ali kdo želi besedo. Poročevalka. Olga, izvoli. Eh, ano, paní predsedajíci, děkuji. Eh, pro nás je mandát eh, jasný. Hvala lepa. Za nas je mandat jasen. Gre za glasovanje v prvi obravnavi srečali smo se z poročevalci v senci. Vsi se v tem strinjamo, zato predlagam, da potrdimo ta mandat. Če bo mandat potrjen, se že veselim sodelovanja in upam na ugoden zaključek. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne, potem bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Okay. Hvala lepa. Konec glasovanja. 31 za, 3 vzdržani in 2 proti. Now we move on to the, um... Sedaj bomo glasovali o poročilu Koferati, Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik, izvajanje prednostnih nalog za leto 2014. Predlog spremembe 2, kdo je za? proti, zavrnjeno, tri, kdo, predlog spremembe, tri je brezpredmeten. Amendment three, we need to vote. All those in Predlog spremembe tri, kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. That full zavrnjeno. Če je rezultat izenačen, potem je zavrnjeno tisti, ki tega ne veste. Torej, štiri, kdo je za, proti, sprejeto, pet, kdo je za, proti, sprejeto, šest, kdo je za, proti, sprejeto, številka tri. Ne. Kompromis ena z ustnim predlogom spremembe. Preberite ustni predlog spremembe, torej v skladu z razpravo včeraj in ob dogovoru s poročevalko želim pojasniti, kaj smo menili. Dodali bi torej strukturni trgi, zato da bi lahko dodali storitve DDV. Ali je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Da dva sta proti, torej ustni predlog spremembe je zavrnjen, glasujemo o kompromisu ena, kdo je za, proti, kompromis sprejet. 14 je bil umaknjen, 15. To je izjemen predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 16, kdo je za, proti, zavrnjeno. 17, kdo je za, proti, sprejeto. 18, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. 19, za, proti, sprejeto. 20, za, proti, sprejeto. 21 za, proti sprejeto 22 je združljiv, kdo je za, proti zavrnjeno 23, kdo je za, proti sprejeto 24 za, proti sprejeto 25 za, proti sprejeto kompromis dve v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, sprejeto. Tri, kdo je za, oziroma tretji del, proti, sprejeto. Predlog spremembe 35 se zdaj na peti strani glasovalnega seznama. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 36 za? Proti? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. That's carried. Sprejeto. 37 za, proti, to bomo preverili elektronsko. That falls. Um. Zavrnjeno. 38 za, proti, zavrnjeno. 39 za, proti zavrnjeno, 40 za, proti, sprejeto, 41, v dveh delih, kdo je za, prvi del, proti, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, sprejeto, 42 za, sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 48. Kdo je za? Proti. To bomo preverili. Okay. That's Zavrnjeno. 49 za, proti sprejeto, 50 za, proti sprejeto, kompromis 4, kdo je za, proti sprejeto. 57 na dnu strani, kdo je za, proti, to bomo preverili elektronsko. that falls. Zavrnjeno. 58 za. Proti. Sprejeto. Uvodna izjava 3. To je predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Awesome. Okay. That zavrnjeno. Končno glasovanje o mnenju z izglasovanimi spremembami. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. So it's passed by... Sprejeto 28 za, 2 proti in 7 vzdržanih. Hvala lepa. If you'll work on this. just, just quickly informing a couple of other coordinators, Dita. Uh, eh, rada bi vas samo obvestila, da si spet da spet proučujemo možnosti, kdaj bi imeli zaslišanje Bjenkovski. Mogoče lahko sekretarjatu sporočite, kdaj morate najkasneje oditi v četrtek. Hvala. And, and just so everybody knows, we're still waiting for our next. In še to, eh, še vedno čakamo na eh, našega gosta, ki bo potem podal predstavitev, tako da imamo še nekaj minut na voljo. Ladies and gentlemen, shall we start? Um, the next item on our agenda. Gospe in gospodje, začeli bomo naslednja točka na dnevnem redu. Je predstavitev študij o kazalnikih za meritev uspešnosti enotnega trga, krepitvi stebra enotnega trga v okviru evropskega semestra in pa o prispevku notranjega trga in varstva potrošnikov v krasti, dosežki, trendi in ključne politike. Prva dva gosta, ki bosta podala predstavitvi, sta že tukaj, gospod Pelkmans in gospod Lučeta. Oba prihajata iz CEPSA in bosta predstavila rezultate svojih študij in sicer gre za kazalnike za meritev uspešnosti enotnega trga. Najprej bomo imeli eno predstavitev, potem pa čas za vprašanje in odgovore vem, da številni, predvsem tisti, ki sedite zadaj, eh, včeraj niste mogli videti predstavitev na ekranu. Eh, zdaj so vam vse te predstavitve na voljo tudi prek aplikacije e-meeting. Lahko si jih ogledate na svojih napravah. Mi imamo pa to tudi na naših ekranih, zato eh, bomo včasih pogledali dol, eh, ne zato, ker bi nas zanimala preproga na tleh. You, Chair, Gospod Belkmans. Eh, hvala. Prejšnji odbor IMKO v prejšnjem obdobju je vprašal, ali enotni trg ne bi mogel uh, biti bolj uspešen. Uh, kot veste, v Evropskem semestru obstaja razprava o indikatorjih, ali ne bi mogli tega pripraviti tudi za enotni trg, uh, če je enotni trg v zadju vsega tega, ali ne bi mogli pripraviti kazalnikov tudi zanj. Uh, predvsem na evropski ravni in na ravni držav članic. In to je bilo v zadju tega poročila. Uh, Prosili so nas, da pripravimo poročilo, ki je zdaj na voljo. Nekaj bova povedala s kolegom o tem, eh, potem bomo imeli pa tudi razpravo. Eh, zato imamo ta dvojni naslov. Ideje, ali lahko razvijemo take kazalnike in če jih, ali lahko to uporabimo za evropski semester. Naj kar takoj povem, eh, da obstajajo možnosti, ampak eh, da je vse skupaj zelo tehnično. Pri pripravi smo imeli dolgotrajne razprave s številnimi direktorati, ki eh, proizvajajo take kazalnike, DJ Sanko, naprimer DJ Mark. Eh, vseh teh generalnih direktoratov pa sploh ne poznam. Torej, ti kazalniki so znani, imajo svojo zgodovino, svoje izkušnje in obstaja tudi statistično-matematično ozadje skupnega raziskovalnega centra, ki se je povsem specializiral eh, za uh, to umetnost proizvajanja kazalnikov. Eh, morda ne bo to vidno iz številk, ampak v ozadju je veliko dela. Včeraj mi je bilo veliko veselje, da sem lahko predstavil eno izmed petih poročil in sicer o tem, kako bi lahko še kaj pridobili od enotnega trga. Če bi jim, ko iz tega kaj potegnil, potem je bilo to odlično za Evropo. Vendar pa je težko prodajati tako sporočilo, gre za tehnične standarde in kazalnike. In uh, ponavadi poslanci in poslanke niso tako zainteresirani za to. Uh, upam pa, da bodo to uporabili, da se bo enotni trg še naprej izboljševal eh, prek eh, priporočil in tako naprej. In to je kar zahtevno, to sem želel najprej povedati. Eh, znan primer takih kazalnikov je preglednica enotnega trga. To vsi poznate, ampak tukaj vsaj je tudi omejitve. Ta preglednica ima eh, prvič napačen naslov. Gre za preglednico izvajanja notranjega trga na ravni držav članic. Eh, direktivo že imamo, ampak eh, ali se ta pravilno izvaja? To je pomembno vprašanje. Je tudi zelo osko vprašanje. Danes bomo govorili o metodologiji in o kazalnikih za poslance. Za poslance so ti kazalniki zanimivi samo takrat, ko že obstajajo. Eh, Naprimer, ko povemo, da Španiji gre bolje kot eh, Finski ali da gre vsem dobro ali vsem slabo. Ampak manj zanimivo pa je to, kako take kazalnike sploh oblikovati. Cilj tega projekta je, da se v pišejo in ocenijo obstoječa orodja, orodja za meritve, eh, da se na ta način oceni delovanje notranjega trga. Ampak ne kot včeraj, tukaj merimo eh, zelo specifične, oske vidike tega, kako deluje enotni trg, naprimer izvajanje. Tukaj ne gre za vrzeli, eh, kje je trg še nepopoln in kaj bi lahko še naredili. Torej, gre za preglednico enotnega trga in zato imamo tudi uh, dolg seznam tega, kaj ni namen tega poročila. Uh, še vedno obstajajo možnosti, da se definira integrirani uh, meritveni sistem delovanja notranjega trga, ampak to je zelo težko. Tri stebre imamo v poročilu, ekonomski, regulativni in sektorski. Uh, Za vse tri lahko pripravimo indikatorje, vendar pa niso vsi tri uporabni za semester. Imamo gospodarske indikatorje o tem, kako deluje notranji trg. Naprimer, konvergenčnost cen eh, je zelo znan kazalnik. Veliko študij je bilo pripravljenih, ki kažejo na to, eh, da je prišlo do eh, konvergenčnosti, ampak da se je ta razvijala. Eh, dolgo časa. Ne moremo pa tega indikatorja uporabiti za to, da rečemo, no, Belgija, eh, letos morate nekaj narediti, zato ker eh, lani vaša konvergenčnost cen ni bila ustrezna. Tukaj gre za ocenjevanje na dolgi rok, ocenjevanje gospodarskih rezultatov in delovanja na dolgi rok. Ne moremo pa tukaj ustvarjati nekih povezav eh, na hitro, zato je potrebnih vsaj 5, 6, 7 let. Eh, regulativni del je nekoliko boljši. Eh, tukaj smo zagotovili nekaj konkretnih primerov, kako se regulativne kazalnike lahko uporablja v oskem smislu, zelo specifičnem smislu, tako da se pripravijo za države članice konkretna priporočila. Poslanci lahko ta priporočila potem preberejo, Eh, ta priporočila so tudi zelo jasna. Potem obstajajo tudi sektorski eh, indikatori, sektorski kazalniki. Ti so vezani na posamezne sektorje, zato je zelo težko, če ne kar nemogoče, eh, vse te indikatorje zmešati skupaj, združiti in ustvariti neke skupne kazalnike. Tukaj imamo politični proces oziroma verigo. Eh, o tem ne bom podrobno govoril, razen če vas to eh, ne zanima res. Eh, mm, zelo močno. Na tem grafu vidite devet različnih poročil oziroma indikatorjev. Pravzaprav jih je enajst v našem poročilu. Vidite preglednico enotnega trga oziroma, kot sem rekel, gre za preglednico izvajanja potem uh, eh, OECD, indikatorji OECD, potem je tu uh, BEPA, uh, potem uh, indeks notranjega trga, potem uh, preglednica pogojev za potrošnike, preglednica mm, trgov, potrošniških trgov, uh, Evropska centralna banka je na seznamu in mi zelo cenimo tudi uh, uh, orodje za spremljanje uh, eh, DJ Ekona oziroma DJ Ekfina. Uh, to so včasih imeli, pa tega zdaj ni več. Uh, mogoče bi odbor Imko lahko naredil kaj v zvezi s tem. Obstaja tudi zelo uh, zanimiv indikator in sicer Svetovne banke. Eh, tega uporabljajo države v razvoju in pa letni pregled rasti. Eh, prepričan sem, da jim, eh, ko ta pregled rasti zelo zanima, ta pride ven vedno novembra ali decembra in vedno je v njem vključen tudi del o enotnem trgu. Zato bi jim, ko lahko tukaj izvedel nekaj pritiska, da bi to bolje upoštevali. Potem eh, sestavljeni indikatorji oziroma kazalniki. Eh, skupni raziskovalni center ima študije o tem, poročilo je dolgo. Mi tukaj na sestanku pa bi radi povedali eh, naslednje. To lahko naredimo v gospodarskem delu, lahko tudi v regulativnem delu, ne pa mešati obeh. Imamo lep primer eh, takega sestavljenega indikatorja. Eh, ta se gradi kot piramida, pride do ene same številke. Eh, kdo ne bi želel take ene številke? In tukaj gre za omejitveni indeks OECD. Kako se to naredi? Ta indikator nastane iz 16 podindikatorjev. Imamo uh, uh, metodologijo, ki te združi in jih privede do enega samega indikatorja. Naprimer, portugalska uh, je omejitvena pri uh, uredbi o uh, ureditvi trgov. Belgija pa manj, uh, potem Francija manj kot Poljska. Uh, Eh, torej, za politike je zelo zanimivo imeti tako orodje. Kar se nas tiče, pa menimo, da je zelo težko to uporabljati eh, za enotni trg. Zelo težko je tudi eh, pozvati določeno državo naj v naslednjem letu nekaj več stori na tem področju. Potem eh, regulativni eh, rezultati. Eh, tukaj imamo indikator za vrzeli enotnega trga, ampak to je drugače kot tisto, o čemer smo govorili včeraj. Vrzel to, lahko, to lahko unese zmedo za poslance. Zato bom kar takoj podal primer. Na naslednjem slajdu lahko vidite, kaj razumemo kot vrzel. Eh, to se ne vidi preveč eh, dobro, mogoče bi lahko imeli večje ekrane, ampak eh, tukaj imamo prost pretok ljudi v prvem stolpcu na vrhu, potem registracija nekega državljana, ki se preseli iz druge občine. To ne bi smelo biti nič drugače, kot če se kdo preseli, nek državljan ene države preseli v drugo če je to enakovredno, potem vrzeli ni. To je zelo konkreten ukrep eh, za državljane. Ali pa za podjetja, naprimer, čezmejni spori, eh, nacionalni postopek, eh, gre za vračanje premoženja oziroma blaga, če pride do spora, ali je to znotraj ene države enako kot v čezmejnih primerjih ali imajo podjetja eh, več stroškov, ali teže dostopajo na trg, če eh, je stvar čezmejna. To potem ni dobro za notranji trg. Eh, tukaj gre za res zelo specifične zadeve. Potem registracija vozil. V našem poročilu smo se zelo osredotočili na to, zakaj registracija vozil še vedno povzroča toliko težav v Evropski uniji. To je zelo eh, podrobno harmonizirano, vendar pa pri izvajanju prihaja do številnih majhnih težav, ki stvari uh, otežujejo. In to smo mislili s tistim uh, indikatorjem vrzeli. Bolj, ko bodo stvari na levi in desni enake, uh, boljše, bolje bo deloval eh, enotni trg za posamezne državljane in posamezna podjetja. Tukaj gre za mikroraven, kako eh, lahko z eh, bančništvom ali z javnim naročanjem to spremenimo. Sam sem potoval po različnih državah in videl sem, kako so te stvari različno urejene. Eh, zakaj bi bilo v eni državi teže odpreti bančni račun kot v drugi. Potem registracija vozil, kot sem že rekel, če bi vi kot poslanci pogledali, kakšna je stopna harmonizacije pri registraciji vozil. Oziroma, če bi pogledali, ali je sistem enoten, ne bi nič videli. Videli bi samo to, da je vse harmonizirano. E, za države članice tu ni. E, razlik. Če pa si potem ogledate izvedljivost vsega tega in samo izvajanje, potem vidite, da eh, pride do določenih eh, pristojbin, do tega, koliko uradov je treba obiskati v posameznih državah. Eh, veliko je tudi tehničnih inšpekcij od leta 96 naprej. In še vedno obstajajo države, ki uh, izvajajo ki najdejo izgovor, da to eh, delajo še naprej. Mm, torej, to vrstne stvari smo vzeli za primere. Če si ogledamo za ekonomske indikatorje, tukaj imamo eh, številne dejavnike, ki kažejo, kako deluje enotni trg. Nekatere take indikatorje smo uporabili že včeraj s kolegi, ampak ali lahko to uporabimo za semester, ali lahko to uporabimo eh, na eh, kratek rok, da vidimo, da je enotni trg eh, ekonomski. En del tukaj je delež tujih delavcev. Eh, znan primer eh, je Združeno kraljestvo, naša predsednica prihaja od tam, eh, Združeno kraljestvo je še vedno združeno eh, od prejšnjega tedna. v Združeno kraljestvo je prihajalo veliko tujih državljanov, v Združeno kraljestvo je imelo liberalno politiko eh, glede sprejemanja tujih delavcev, šele eh, oziroma sploh niso eh, omejevali dostopa za naprimer Romune, Bolgarije ali kogarkoli. 2013 oziroma 2014 se je delež tujih delavcev iz EU dramatično zmanjšal. Ali eh, to pomeni, da je manj notranjega trga? Ne, notranji trg se ni nič eh, spremenil. Notranji trg bi se kvečemu moral izboljšati, ampak vseeno se je ta številka zmanjšala. Eh, tega indikatorja ne moremo uporabiti za enotni trg, ker se pač enotni trg ni spremenil. Eh, ampak je do te spremembe prišlo zaradi drugih dejavnikov. Veliko dejavnikov eh, določa delovanje eh, notranjega trga in konkretno gledano delež tujih delavcev. Pa konvergenčnost cen, tudi tukaj obstaja veliko dejavnikov. Veliko dela je bilo upravljenega v zvezi s tem, ali zakaj na evroobmočju uh, konvergenčnost cen tako dobra? Zato, ker je vse v evrih znotraj evroobmočja. In uh, veliko let je trajalo, preden so lahko določili te dejavnike cen. Lahko bi še kaj eh, drugega uh, vplivalo na to. Torej, o tem govorimo. Potem imamo tukaj tudi uh, neposredne tuje naložbe. Uh, to je tudi zelo spremenljivo. Veliko tehničnih dejavnikov je, veliko tehničnih eh, razlogov, eh, ki jih moramo poznati, preden lahko eh, opredelimo delovanje notranjega trga. Vse to se meri tudi na letni ravni, zato nam ti dejavniki ne pokažejo jasne slike, razen če jih spremljamo več let to so dobri indikatori, ampak ne za evropski semester, kajti ne moremo uh, potrkati na državo članico in reči, to in to bi morali spremeniti. Potem pa sektorski eh, dejavniki. Eh, mogoče, veliko jih je, ampak mogoče jih ni dobro mešati. DJ Ekfin je leta 2009 začel s spremljanjem trga Eh, osredotočili so se na nekaj sektorjev, na prehrambeni sektor, ampak potem so s tem pristopom eh, zaključili. Kaj mislimo z, s tem spremljanjem trga? Na podlagi eh, ekonomskih analiz je notranji trg v določenih sektorjih slabo deloval. Tako so to poimenovali, slabo delovanje, ampak niso pa mogli takoj ugotoviti, zakaj Eh, je do tega prišlo. Eh, to spremljanje trga pa zelo natančno pogleda, kako naprimer se eh, vrednostna veriga in prehrambena veriga spreminja. In to je vodilo v številne pobude, ki so skušale v sodelovanju s sektorjem in z različnimi deležniki ter državami članici, članicami izboljšati samo delovanje sektorja? Kako doseči, da ne bi prihajalo do dodatnih stroškov pri čezmejnem delovanju? Vendar je to zahtevalo zelo podrobne raziskave in ne samo zelo enostavnih indikatorjev. Mi osebno menimo, da eh, je zelo spodbudno to, da IMKO želi Eh, spodbujati eh, notranji trg kot eh, del semestra. Tukaj so stvari, ki jih lahko naredite, vendar pa pri posameznih priporočilih za posamezne države članice ne morete prav veliko doseči. Lahko pa pripravimo poročilo o notranjem eh, trgu, ki je povezano tudi z letnim pregledom rasti. Mogoče lahko uporabite te eh, vrzeli oziroma indikator vrzeli na notranjem trgu, ki ga predlagamo za mikropodročja, eh, ki jih čutijo državljani. Včeraj sem od poslancev in poslank slišal, dajte nam primere. Taki indikatorji zagotavljajo ravno to tukaj gre za instrumentalizacijo vsega, tako da se lahko uh, odkrijejo tudi posamezna področja po državah članicah, ki bi jih lahko izboljšali. Hvala. Hvala. Začeli bomo z vprašanji in odgovori. Ima kdo kakšno vprašanje?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 Eh, pomemben za notranji trg in sicer gre za kazalnik vpliva na ustvarjanje delovnih mest. Tukaj ne govorimo samo o rasti, govorimo tudi o novih delovnih mestih. Zanima me, ali bi naša gosta lahko to malo pokomentirala. Želim si, da bi eh, v to poročilo vključili tudi to kategorijo. Hvala. Deko. Madame. Ildiko. Hvala lepa, to je bila zelo zanimiva predstavitev in tudi zelo koristna. Ampak eh, moji dvomi so se še okrepili, kajti zdi se, da naj bi stvari sedaj dobro tekle, harmonizacija bo šla tako, kot je treba in kaže, da imamo samo dobre rezultate. Ampak imamo enotni trg in učinkovitost enotnega trga je še vedno moč postaviti pod vprašaj. Predavatelj je dejal, da ni mogoče podati priporočil po posameznih državah. Ampak mislim, da bi bilo to zelo pomembno. Zelo pomembno bi bilo podati priporočila za posamezne države. Imam namreč vpliv oziroma vtis, da je učinkovitost zelo vprašljiva priporočila so površinska in eh, države članice obravnavamo kot posamezne primere. Ampak namen in cilj je, da izpolnjujemo cilje za leto 2020 in zato moramo, na primer, oblikovati delovna mesta, zato potrebujemo nove kazalnike in nove meritve. Skupni kazalniki kako sem prebrala v tabeli, mi ne povedo nič. S tem še ne morem začeti nič. To je popolnoma neuporabno. Tudi glede ukrepov, mislim, da to nikako ne bo pomagalo. Zadeve bi morale biti koristne na ravni držav članic, zato so priporočila po posameznih državah še posebej pomembna. Če se ne bomo spustili na raven držav članic, bomo še vedno površinski in ne bomo učinkoviti. Ta študija je zelo pomembna. Pozdravljam študijo, ampak iz te slepe ulice se moramo rešiti. Nekaj moramo spremeniti, ne moramo operirati z nekimi splošnimi kazalniki. Catherine, Robert, Andreas. Catherine, Robert, Andreas speaker jobs and indicator ve is very very important. Zelo pomembno je to, kar eh, je govorec povedal o delovnih mestih. Eh, sama bi se osredotočila na ponovno registracijo vozil. Eh, o tem smo razpravljali v tem odboru. Sama sem bila poročevalka v senci v imenu svoje skupine. In države članice so potem hotele novo uh, oceno. Zato se je celoten proces uh, zavlekel. Upali smo, da bomo stvar zaključili pred volitvami, vendar nam to ni uspelo. Uh, torej, nekaj, kar je dobro za državljane, se vseeno takole ustavi. Tukaj gre za države članice, za denar, davke, dohodke in tako naprej. Kakšen nasvet bi nam dali? Uh, Eh, kako naj nadaljujemo s to temo, s kakšnimi argumenti naj eh, prepričamo eh, tiste, ki so proti. Ogledali smo si indikatorje in zanimajo, kako bi uporabili te indikatorje za to, da bi izboljšali življenje ljudi. Če želimo, da bi bil enotni trg bolj pomemben, bolj relevanten za naše državljane, potem moramo zagotoviti, da se to pretvori v uh, koristi za državljane, v ustvarjanje delovnih mest. Uh, hvala, da ste eh, bili tukaj že včeraj in da ste tu z nami. Hvala tudi za vaše komentarje in odgovore. Merci, madame president. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala za to predstavitev. Za nas je ta tema izjemno pomembna, to sem želel povedati. Odbor in kot tako kot odbor Ekon skrbi za gospodarstvo v Evropi. Če je cilj evropskega semestra ugotoviti, če evropsko gospodarstvo deluje zaradi instrumentov, ki jih imamo na voljo, potem moramo za to vedeti. To je namreč naš, naše delo in zato moramo mi imeti besedo pri oblikovanju kazalnikov. nisem prepričan, če lahko eh, rečemo, da so priporočila za posamezne države eh, edina rešitev, tako kot je dejala kolegica pred mano. Mislim, da moramo uporabiti različne instrumente, različna orodja. Če bomo eh, s kompozitnimi Eh, kazalniki takoj dejali, da jih je treba uporabiti za priporočila za posamezne države, se lahko znajdemo v težavah. Še eno težavo imamo, ki jo je izpostavila eh, Catherine v svojem vprašanju. Sektorski kazalniki. Sektorjev je ogromno. Zakaj bi potem izbrali enega, drugega pa ne? mislim, da bi s tem lahko izgubili eh, moč teh kazalnikov. Mislim, da si moramo prizadevati za napredek korak za korakom. Kar se tiče vzpostavljanja podjetij, eh, odpravljanja ovir za odpiranje podjetij, odpiranje podjetij v neki drugi državi članice Evropske unije in pa rast podjetij, če bi imeli kazalnike, zato bi bilo to odlično. To je povezano tudi z določbami na področju enotnega trga, ki smo jih obravnavali. Še nekaj bi dodal. Vem, da je to težko narediti, ampak kakovost prenosa direktiv v nacionalno zakonodajo. Direktiv, ki jih obravnavamo tukaj v odboru in ko mislim, da ne smemo tako imeti. Uh, predlogov za posamečne države, ne smemo se preveč zgubiti v sektorjih eh, in prizadevati si moramo za dobre kazalnike. Andres. Andreas Schwab. Eh, Hvala lepa, gospod predsednica. Tudi sam se zahvaljujem gospodu Pelkmancu, že včeraj je. Eh, lepo predstavi posamezne elemente skupnega trga. Dobro se mi zdi, da mu je pri tej predstavitvi uspelo vključiti analize, naprimer Svetovne banke in OECD-ja. V Evropi pogosto ne posvečamo dovolj pozornosti največjim problemom in največjim pomanjkljivostim. Namesto tega posamezne probleme v posameznih državah članicah na preveč preprost način prenesemo na druge države članice. Ti neutralni kazalniki, ki prihajajo od zunaj, bi lahko koristili temu, da dobimo boljšo analizo tega, kaj je prinesel, prinesel skupni trg in eh, kaj še lahko zagotovi. In še to, kar je povedala Catherine Styler re, rekla, je, da gre za delovna mesta. Seveda gre za delovna mesta. Ampak eh, bodimo odkriti. Tisti, ki se prilagodi enotnemu trgu, ki priložnosti poskuša izkoristiti, ne bo dobil čez noč nova delovna mesta na vseh sektorjih. Ne, morda bo on začasno delovno mesto tudi izgubil. To je morda neprijetna novica, na kratek način, na kratek rok lahko izgubimo določena delovna mesta, ampak na dolgi rok prav gotovo dobimo več delovnih mest. Ta pristop gospoda Rošforja morda ni tako slab, zato ker bomo sedaj videli, kje so največje pomankljivosti. Catherine, včeraj sva bila z gospodom Pelsmansom na večerji in ne smemo padeti v past, da vsaka zgodba posameznega podjetja iz neke države članice ne pomeni eh, univerzalne zgodbe za enotni trg. Ne smemo posploševati. Enotni trg ne bo nikoli dokončan. Jasno je, da bodo določeni akteri imeli od tega prednost, drugi ne, določeni ukrepi so priljubljeni, drugi ne. Gledati moramo dolgoročno in se posvečati velikim, pomembnejšim vprašanjem strinjam se s tem in imam vtis, da nimamo dovolj strokovnjakov za to, da bi dobili pregled nad vsemi 28 državami članicami. Govorili ste o evropskem semestru, obstaja poročilo o razmerah v državah članicah in če si to preberemo in sam sem to v, dveh letih, v zadnjih dveh letih vedno dobro prebral, so priporočila zelo površinska, Za Nemčijo, na primer, piše, da bi lahko bil trg storitev bolj odprt. V redu, ampak kaj to pomeni? Nič. Če obstajajo problemi, je treba iti v podrobnosti in na vsakem področju storitvenega sektorja mogoče najti ovire in potem je treba te ovire določiti in jih tudi opredeliti. Če se spustimo v podrobnosti, lahko potem vidimo, da na vseh področjih, naprimer storitvenega sektorja, pač ni tako. Zato mislim, da bi te kazalnike lahko uporabili na boljši način. Hvala. Ama skultatko interes. Marija Grapini, izvolite. Ama skultaš jaz. Najlepša hvala, gospa predsednica. Z veliko zanimanja sem spremljala predstavitve. Najprej bi rada podala naslednji komentar. Včeraj ste bili zelo optimistični in prepričljivi. Danes pa se zdi, kot da ne verjamete v to, kar govorite kot da ne verjamete v kazalnike, eh, o katerih govorite. Morda eh, sem preveč direktna, to je zgolj moje mnenje. Sama želim vedno videti, da avtori neke študije verjamejo v to študijo. Želim tudi, da mi ti avtori na to povedo, kako lahko to študijo, to znanje uporabim pri mojem delu. Vsaka študija, ki jo pripravi nek strokovnjak, mora biti praktična študija, ki jo lahko Eh, uporabimo, ne pa zgolj pospravimo v predalu. Sedaj pa nekaj vprašanj. Spregovorili ste o nekaterih primerjih. Dejali ste, da so trgi držav članic v različnih razvojnih fazah. Tukaj govorimo o enotnem trgu, tako da imamo kazalnike, ki eh, so eh, uporabljeni za nemški trg, za romunski trg in rezultati so različni. Sama poskusam, poskušam razumeti, Eh, naslednje. Kateri so kazalniki, ki jih lahko uporabimo za evropski trg, za trg Evropske unije? Vsi smo namreč del enotnega trga. Kateri kazalniki so tisti, ki nudijo nekakšno hierarhijo, ki nam lahko povedo, kaj Evropa prinaša eh, ljudem in državam? kateri kazalniki so tisti, ki nam bodo pokazali, kje smo najbolj konkurenčni, kje so stroški najnižji in kje smo, kje smo najbolj konkurenčni na globalni ravni. Na ta način bomo namreč razumeli, eh, katere elemente je treba eh, razviti. Na svetu sam, namreč nismo sami, tukaj so ZDA, Azija in eh, druge velikani. Ponavadi bi nam morali na koncu predstavitve povedati, to so kazalniki, ki so relevantni, to so kazalniki, ki bi jih morali uporabljati. In kot eh, so dejali kolegi, kazalniki za vsako državo v veliki meri prispevajo k našemu delu, če jih dobro razumemo. Preveč splošne informacije nam ne morejo pomagati. Upam, da nam boste lahko dali več optimizma. Rada bi vedela, kaj lahko uporabimo v vaši študiji. Hvala. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V náväznosti na... Chvála, gospa predsednica. Včeraj e, smo imeli razprave cel dan, tudi zvečer, in vse je bilo zelo koristno. Pomembno je, da se znebimo ovir, ki preprečuje dobro delovanje enotnega trga v evropskih državah članicah. Zato eh, prosim avtorja tega poročila, da eh, mi pove, eh, kakšno metodologijo ponujate državam članicam, da presežejo te ovire. Kot smo slišali, obstajajo številne ovire, ki jih tudi vseh ne poznamo dobro bi bilo, če bi se jih zavedali, da bi se lahko potem pravilno odločali. In eh, šele tako bomo lahko eh, ustrezno ocenili kazalnike enotnega trga. Pa še jaz za konec. Kazalniki za dohodek, za poslovanje, eh, brezposelnost, nova delovna mesta. To je ključnega pomena, ampak ti so že vsi vključeni v preglednico enotnega trga, ki se povezuje s semestrom. Velika razprava je bila takrat, ko smo vzpostavljali semester, kateri kazalniki naj eh, bodo vključeni na seznam eh, stroški dela, potem eh, stopna brezposelnosti. Dva, ta dva spadata med glavnih enajst kazalnikov. Mi v tem odboru pa eh, se zdaj sprašujemo, ali obstajajo še dodatni kazalniki, ki niso bili vključeni na ta seznam. Eh, oziroma, kaj bi lahko v zvezi s temi omejenimi kazalniki, ki smo jih vključili, eh, bolje naredili, predvsem na področju blaga in storitev. Naš odbor nima pristojnosti nad področjem prostega pretoka ljudi. Imamo pa pristojnosti, ko gre za prost pretok eh, blaga in storitev in ko gre za eh, zaupanje potrošnikov. To eh, se vse skriva v zadju varstva potrošnikov. Mislim, da bi si lahko ogledali posamezne sektorje in, kot je rekel Andreas, da bi opredelili tiste specifične sektorje, kjer je potrebnega več eh, delovanja za to, da bi ustvarili več delovnih mest in več rasti. To so te sektorske teme in strinjam se s tem, kar je povedala Catherine, eh, naprimer glede motornih vozil. Eh, to je področje, kjer je povezanih več interesov, kjer se križajo pristojnosti, različne države eh, spodbujajo različna vozila. E, tako da je zato prišlo do problemov. Mislim, da bi si bilo dobro ogledati posamezne sektorje. E, zavedam se, da ni neke notne rešitve za vse, ampak mogoče bi za dobro delovanje sektorjev morali začeti pri državah e, članicah. Eh, včasih se problemi pojavijo pri evropskem semestru, torej na višji ravni, eh, pa bi stvari lahko eh, rešili že pri sami državi članici, torej s posebnimi priporočili. Mislim, da moramo postati bolj specifični, ko gre za države članice, pa tudi, ko gre za sektorje. Mogoče bi lahko tukaj povedali kaj več in odgovorili na vprašanja poslancev. Hvala. Eh, rad bi predstavil Giacomo Luketo na moj levi. Sva, sva dva od petih glavnih avtorjev. In tudi gospod Luketa bo povedal nekaj v zvezi z vprašanji, ki ste jih zastavili. Najprej pa bi rad jasno povedal eh, naslednje, oziroma ponovil, kar sem že povedal vodoma. nišče nas ni prosil, da opravimo celovito nalogo, eh, da vam damo kazalnike, ki jih lahko uporabite jutri zjutraj. Ne, prosili so nas, da preverimo, če te lahko razvijamo in če ne, zakaj ne. To je precej, eh, precej bolj dolgočasno sporočilo, ampak tako pa če. To smo naredili v naši Eh, naj, po najboljših močeh, nismo pa prišli do nekih popolnoma jasnih zaključkov. Tako imenovana vrzel na enotnem trgu. Go, nismo govorili namreč o vrzeljih, kaj eh, pogrešamo v notranjem trgu in podobno. Na osmi strani predstavitve smo dali primere natančnih razlik za državljane, za podjetja, za skupine podjetij in pri številnih izmed teh je to kazalnik regulativne učinkovitosti. Lahko ga uporabimo za specifične primere, za vseh 28 držav članic in to takoj, to je mogoče. Ne smete podcenevati mašinerije, dokler ne dobite kredibilnih rezultatov. Kaj bo naredila država, ko ji bo nekdo obsodil, da so uh, delali slabo in podobno? Takoj se bodo odzvali uh, negativno, dejali bodo, da je študija bila neutemeljena, da so rezultati potvarjeni in tako naprej. študijo je treba upraviti za vseh 28 držav članic, ne zgolj za 25, ker bo, bodo drugi takoj zagnali vik in krik. In to bo verjetno precej drago. Pogosto je treba te stvari eh, obravnavati od primera do primera. Druge organizacije, naprimer Eurostat, bi lahko izbrale 10 ali pa 15 teh specifičnih vprašanj in na to bi pripravili preglednico tega tipa eh, na temo regulative. Ne gre toliko za gospodarstvo, vseeno pa je to veliko pomoč tako državljanom kot tudi podjetjem. Tam bodo eh, prepoznali zelo konkretne zadeve, konkretne primere in to smo slišali tudi včeraj. In na to bi imeli to v posamičnih priporočilih. Ne tako kot je dejal eh, gospod Švab, da je treba nek sektor v državi, kakršna je Nemčija, eh, odpreti. To, to je šala. V Nemčiji eh, imamo nekatere dele eh, trga, ki so zelo odprti, drugi pa pač niso. Poznamo tisto šalo o dimnikarju. Ne smemo se preveč spuščati v te podrobnosti. Usredotočiti se moramo na 10-15 primerov in na to vam lahko mi povemo, da na tem področju lahko nekaj naredite, če ste pripravljeni uložiti sredstva za to. In v tem primeru bo to uporabno priporočilo. To je mogoče, odločitev pa je na vas. V nekaterih primerjih delovna mesta, rast in podobno je treba razmisliti tudi v povezavi s tem, kar smo slišali včeraj. Obstajajo vrzeli, pomankljivosti uh, enotnega trga in te vrzeli stanejo precej veliko. Če te vrzeli odpravite, potem boste dolgoročno očekovali na rast in morda tudi delovna mesta. Ti dve stvari nista vedno izenačeni. Pomembno je ustvarjanje delovnih mest, ampak dan, danes o tem ne gomo, govorimo uh, vedno. Kot sem dejal pri deseti prosojnici na temo uh, tujih neposrednih investicij, uh, konvergenčnosti cen in tako naprej, tega ne moremo zmanjšati na obdobje enega leta za eno državo članico in na to iz tega vleči neke zaključke. Za regulativo pa to je mogoče. In to sem želel jasno izpostaviti. Ustvarjanje delovnih mest in rast, to sta dva glavna razloga, eh, ki nas vodita v naši želji po enotnem trgu. Imamo tudi dinamične učinke, ki pa so dolgoročni že po definiciji in jih je težko meriti lahko pa seveda pripravite popolnoma nov nabor eh, kazalnikov za eh, zelo drugačna priporočila. Morda bi lahko dejali, vsakih pet let želimo poročilo o notranjem trgu in dolgoročnih učinkih, naprimer zadnje leto vašega sklica. Na to lahko uporabite eh, to vrstne elemente, to vrstne informacije. Prav, ampak vsako leto za vsako posamično državo s to vrstnimi kazalniki ne tega ne priporočamo. Giacomo bo eh, povedal nekaj o svojem delu študije strokovnjake. Leta 1981, precej star sem, je Economist izdal uh, precej dolg članek, osem strani, na temo tega, kako lahko avtomobile iz Flandrije eh, pošiljate v Združeno kraljestvo. Zato, ker so bile eh, cene zelo različne in to so tudi visoki stroški. 13 korakov ste imeli za to in vsak korak so natačno opisali. Opisali so, kaj morate narediti, koliko vas bo to stalo. Morali ste uh, uh, iti z ladjo uh, v Flandrijo, takrat še ni bilo tunela. Na to ste obiskali Bruž, Ostende, enega od teh krajev uh, na zahodu Flandrije in na to ste kupili uh, avto z volanom na desni strani, ki ste ga na to prodali. In to je bilo precej šokantno, zato ker je ekonomist precej brutalno pokazal, da je bilo treba pri vseh teh 13 korakih notranji trg izboljšati. Od takrat naprej smo seveda eh, praktično eh, pripotovali do, do meseca, do lune, kar se tiče registracije avtomobilov in tako dalje. Marsikaj smo izboljšali, delo pa še ni končano. Veliko vprašanj lahko rešim tako, da rečem, da lahko pripravimo Eh, regulativne kazalnike za specifične elemente. Imamo primer, ki sicer ne obravnava natačno vseh držav, ampak pred nekaj um, leti je komisija pripravila poročilo na temo državljan, državljanov. Poskušali so pokazati, uh, kaj pesti državljane. Ne popolnoma vse, ampak nekakšen pregled so naredili. Še kaj? Če se želite lotiti sektorskih vprašanj, potem je po našem mnenju edini resen pristop pristop generalnega direktorata ECFIN, ki eh, nadzira trg. Če želite vedeti, kateri sektori so problematični, ker notranji trg ne deluje dobro, potem se obrnite k njim. Toliko z moje strani. Đakomo pa nas bo sedaj razsvetljiv v drugih zadevah. Hvala, Žak. Hvala članom in članicam odbora Imko, hvala za to priložnost. Nekaj sem želel dodati. Komentar rumunske poslanke se mi je zdel zelo zanimiv, češ da nisva bila prepričljiva pri predstavitvi te študije. Za nas je to dobra izkušnja. Člani oddelka za pripravo politik, so nam dali proste roke. Niso na nas pritisnili, da bi pripravili nekaj zgor, da bi nekaj imeli v rokah. Naprimer, gospodarski kazalnik, eh, ki bi bil uporaben za vaše delo, nažalost to ni mogoče. sodelujemo s komisijo, parlamentom, drugimi institucijami in eh, nimamo vedno takšne svobode, da bi lahko dejali, to je nemogoče narediti. Tako da nam je všeč, da lahko rečemo ne na nekaj, kar je pač nemogoče doseči. To še ne pomeni, da ne verjame v to, kar smo zapisali. Kazalniki, ki jih predlagamo, so realni, pripravljalci politiki jih lahko uporabijo za to, da na osnovi teh kazalnikov pripravijo priporočila. In to je povezano s poslovanjem. Poslovanje je kontroverzno orodje. Slišali smo obtožbe o tem, da gre za ideologijo, za boj proti gospodarstvom v razvoju in tako dalje. Poskušali smo pripraviti nekaj, kar ni tako kontroverzno, pa ima vseeno veliko moči. V zadnjih letih je bilo pripravljeni več strukturnih reform znotraj eh, poslovnega okolja. Države želijo izboljšati eh, njihove oziroma svoje performance. Zgraditi smo poskušali nekaj, kar je podobno, kar se tiče metodologije. Želeli smo namreč imeti instrument, ki lahko spremeni politiko, ne pa neko popolno orodje, ki lahko uh, z enim korakom reši enotni trg v študiji nismo uh, vključili vseh kazalnikov, zato ker bi morali te uh, prepustiti tistim petletnim študijam, ki jih, študijam, ki jih naprimer pripravlja komisija, poročilo uh, Čekini in tako naprej. In pa za posamezne države prav tako to ne velja. Imamo mastrijske kriterije in kriterije, ki izhajajo iz šesterčka. Ali lahko imamo nekaj podobnega za enotni trg? Po našem mnenju ne, zato ker je nemogoče povezati takšne politike in kazalnike. Kakšen je bil učinek na ustvarjanje delovnih mest? Učinek eh, politike Evropske unije. Lahko pripravim eh, zelo zapleten odgovor in poskušam razumeti nekaj, kar v bistvu ne obstaja. Ali pa lahko odkrito povem, da je učinek na ustvarjanje delovnih mest odvisen od različnih um, elementov, ne zgolj od vašega dela. Natančno smo analizirali to področje in imamo primere, kjer je prenos zakonodaje v države članice odličen, pa še vedno prihaja do težav. Kazalnik, ki ga predlagamo, želi rešiti to vprašanje. Ne zanima nas eh, to, če imajo države članice zadevno eh, zakonodajo ali ne. Ne, mi vprašamo podjetja, državljane in druge. Gre za ex post oceno kakovosti zakonodaje. Obenem pa nam ni treba državam članicam dejati, da eh, njihov prenos zakonodaje v nacionalno zakonodajo ni bil dovolj dober. V skladu z načelom subsidijarnosti se lahko odločite, kje boste posredovali. Treba je zagotoviti zgolj, da je obravnava državljanov Evropske unije pravična želim vam veliko sreče, kar se tiče eh, usklajevanja registracij. Vidimo, da pomankljivosti obstajajo v podrobnostih. S komisijo se pogovarjamo eh, o procesu za registracijo ovako, eh, registracijo avtomobilov. predlagali so naprimer eh, nove dokumente, eh, prevod dokumentov, ki so že na voljo po celotni Evropske unije. Natačneje je treba določiti upravni postopek ne zgolj načelno, ampak tudi eh, z vidika tega, kar lahko javna uprava zahteva od podjetij in državljanov. Hvala. Fascinating zelo zanimivo. Prenos zakonodaje je popoln, izvajanje pa ne. Prav. Naslednja predstavitev, prispevek notranjega trga in varsta potrošnikov k rasti dosežke trendi in ključne politike. 15 minut dobite za predstavitev, na to pa bomo prisluhnili vprašanjem časa imamo nekje 15 do 12. Najlepša hvala. Veseli nas, da lahko pripomoremo k strategiji Evropa 2020, k umestni oceni delovanja te strategije. Predstavitev bo dolga približno 20 minut tako da bom kar začel. Najprej bi rad predstavil okvir študije, za katero ste nas zaprosili. Najprej imamo splošni pregled prispevkov enotnega trga in eh, varstva potrošnikov krasti, na to pregledamo vodilne pobude strategije Evrope 2020 osredotočamo se na enotni trg in na varstvo podatkov, na, na vlogo teh elementov v vodilnih pobudah. Na to smo nekaj pozornosti namenili tudi druga področja, ki jih vodilne pobude ne pokrivajo in na koncu še sklepi ter priporočila. Pristopili smo malce širše kot ponavadi v odboru IMKO, zato ker so nas eh, prosili, da si pogledamo vse vobilne, eh, vodilne pobude, ki so precej široko zastavljene. Najprej metodološka orodja, ki smo jih uporabili. Pregledali smo eh, literaturo, številne dokumente in ocene učinkov smo pregledali. Pripravili pa smo tudi 30 strokovnih intervjujev znotraj komisije z različnimi deležniki eh, in skupinami. Osredotočili smo eh, se na prispevek krasti, prispevek tistih ukrepov, ki so povezani z varstvom potrošnikom in enotnim trgom. Začel bom s pregledom, obvodnim pregledom najprej nekaj kazalnikov, ki obravnavajo integracijo enotnega trga. Veliko smo se pogovarjali o kazalnikih. Idealnega kazalnika ni, so pa neka, nekatere številke v veliko pomoč, zato da razumemo, kje se nahajamo. Najprej trgovina eh, z blagom znotraj Evropske unije. Delež BDP-ja se je povečal z 12 odstotkov na 21 odstotkov v dveh desetletjih, od leta 92 do leta 2012. Če si pogledamo celotno trgovino v Evropski uniji, obseg te trgovine, ko ocenjujemo, eh, kako države članice trgujejo med sabo in z drugimi državami, je ta eh, trgovina 7,5 ve, več eh, krat 7,5 eh, krat večja eh, znotraj držav kot med državami. V Združenih državah je to zgolj 2,6 krat. Vse tukaj ni popolnoma jasno, ampak vseeno imamo primer dobro integriranega trga v njihovem primeru. Na to Eh, tuje neposredne investicije znotraj Evropske unije so se početverile, obenem pa se je po finančni krizi zmanjšala finančna eh, integracija. Na to konvergenčnost cen, razlike v cenah so se zmanjšale iz 40 odstotkov na 25 odstotkov v tem obdobju od 1995 do 2011, ne zgolj za, eh, zaradi učinka konkurenčnosti, ampak tudi zaradi izenačenja dohodkov. Vseeno pa so te razlike precej više kot v ZDA. In pa še mobilnost delovne sile. Delež državljanov Evropske unije, ki delajo v drugi državi članici, se je podvojil v eh, dve, zadnjih 20 letih, vseeno pa je v ZDA osemkrat večji kot v Evropski uniji. Toliko nasplošno sedaj pa teoretične prednosti enotnega trga. Vredno jih vsi poznate, ampak vseeno je dobro, da spomnimo, zakaj gre. Najprej um, učinek velikosti uh, gospodarstva, ker imamo večje trge, večja je proizvodnja, nižji so stroški in tako naprej. Več je tudi konkurence, kar vpliva na eh, produktivnost in učinkovitost. Imamo niže transakcijske stroške zaradi odprave meja, pa tudi niže um, eh, stroške finančnih transakcij, ker imamo enotno valuto. Bolje pa uporabljamo tudi naše vire, kapital, delovno silo, ki se lahko seli tam, kjer jo najbolj potrebujemo. Enotni trg ima seveda tudi stroške. Ni vse brezplačno. Če postanete del enotnega trga, se morate temu trgu prilagoditi. Nekatera podjetja bodo zaprla svoja vrata, ampak načeloma je ravnotežje v eh, prid prednosti, ne pa stroškov. v kontekstu te študije želimo seveda ugotoviti, kako velik je ta učinek enotnega trga. Študij na to temo je bilo pripravljenih veliko, vse smo revidirali, tako ex ante kot tudi ex post. Eh, želeli smo ugotoviti, kakšen je bil učinek prej in po enotnem trgu. Poročilo Čekini ocenjuje učinek od 4,25 do 6,5 odstotka Eh, povišanja BDP, druge študije predlagajo celo više številke. Takšna je preglednica, ne bom prebral vseh številk, ampak razpon glede na odpravo vseh ovir je nekje od 10 do 14 eh, odstotkov dolgoročno gledano. Prednosti so torej velike. Zanimivo, pa je, da so ex post analize prišle do drugačnih rezultatov. Ocenili so dejanske prednosti. Naj vam pokažem številke. Začne se tam nekje pri enem odstotku za obdobje petih let od 1992 do 1996 druga ocena je blizu 2 odstotkov, ampak to velja za daljše obdobje desetih let. Ocene so precej uh, dosledne. Če se osredotočimo na tiste študije, ki so ocenile celotni učinek na rast, učinek uh, integracije v daljšem obdobju več desetletij, je ocena tam nekje od dveh, treh odstotkov do petih odstotkov. Precej niže kot pa v primeru ex post, eh, ex, ex ante ocen, se upravičujem. Zakaj? To smo poskušali ugotoviti. Nimamo kontrolne skupine, nikogar ne moremo primerjati z razvojem Evropske unije. Zato je treba vzpostaviti eh, nekakšne napovedi, razmišljati, kako bi se Evropska unija razvijala brez enotnega trga in na to ta model primerjamo z dejanskim razvojem. To je seveda velik izziv, še posebej v mednarodnem okolju, kjer eh, vladajo različne stopnje globalizacije in integracije. V zadnjih dveh desetletjih imamo tudi postopek eh, Svetovne trgovinske organizacije, ki poskuša zmanjševati ovire za trgovino na mednarodni ravni. primerjati eh, in ugotavljati, kaj bi se zgodilo v kontekstu teh globalnih trendov, je velik izziv. V telekomunikacijskem sektorju se je naprimer struktura tega sektorja popolnoma spremenila. In eh, telekomunikacije danes so popolnoma drugačne kot pred 30 leti, kar ponovno pomeni, da ocene niso najbolj preprosta naloga. Omenili smo že študije, ki so se osredotočale na statične učinke, druge pa na dinamične učinke. Naprimer, eh, večja produktivnost, večja učinkovitost, tudi to je včasih težko meriti, tako da vse študije ne upoštevajo vseh elementov. Včasih se eksante študije osredotočajo na popolno odpravo ovir, ki je v praksi nemogoča. Ocene so pripravljene v kontekstu študij, eh, ki želijo pokazati, da eh, je učinek na rast pozitiven. In tudi to je treba eh, upoštevati. Ampak vseeno je potencijala veliko za rast in za delovno mesto. Drugi vidik, ki smo ga obravnavali, in to je prispevek varstva potrošnikov k rasti. Zgolj na eni strani obstaja jasna teoretična povezava med varstvom potrošnikov in eh, rastjo. Poveča se namreč zaupanje potrošnikov in to je bistvenega pomena za eh, trgovino, za čezmejno trgovino. Opolnomočevanje eh, potrošnikov, informiranje, obveščanje potrošnikov je prav tako eh, zelo dobro. Naprimer, eh, kar se tiče uh, izbire drugega ponudnika uh, elektrike ali kaj podobnega. Tudi to prispeva k rasti. Literatura večinoma podpira to teorijo, empiričnih uh, dokazov pa ni tako veliko. Ena številka. Evropska študija iz leta 2010 je ugotovila, da je eh, to področje k rasti prispevalo za približno 0,5 odstotka BDP Evropske unije. To je bil splošni del. Sedaj pa pogled na enotni trg in eh, varstvo potrošnikov eh, z vidika vodilnih pobud ki so glavni del strategije Evropa 2020. Kaj smo naredili? Najprej smo opisali vseh sedem uh, vodilnih pobud in ponudili nekakšen pregled uh, ciljev Evrope 2020. Tukaj bomo predstavili zgolj tri, morda dva vodilna projekta, vodilne pobude, zato ker časa ni tako veliko. Imeli smo kompleksen postopek eh, opredeljevanja ključnih dosežkov, ki so pomembni za enotni trg in za varstvo potrošnikov in to v sektorjih, ki jih eh, ti področji pokrivata. Veliko dela smo opravili eh, in analiza je bila precej dolga, zato ker je bilo sprejetih na tem področju veliko ukrepov. Ugotovili smo, kakšni so bili ključni dosežki, na to pa smo eh, ocenili še učinek na rast. Naj vam pokažem, kako potekajo eh, te analize primerov. Najprej, naprimer, digitalna agenda. Verjetno dobro poznate številne izmed dosežkov, ki jih eh, vidimo tukaj na tej prosojnici. Naprimer, sprejem svežnja za telekomunikacije, na to uredba SEPA in pred kratkim eh, uredba o povezani eh, celini in pa eh, direktiva o plačenih storitvah. Veliko je bilo dosežkov, so zakonodajalca sta marsikaj naredila v povezavi s to vodilno pobudo. In še z vidika varstva potrošnikov, tudi na tem mestu je bilo marsikaj doseženega ponavadi so ti elementi relevantni na horizontalni ravni, naprimer direktiva o pravicah potrošnikov, uredba ADR, ODR in vse ostalo, kar najdete tukaj. Dosežek eh, oziroma seznam dosežkov je precej daljši, kot pa ga vidite tukaj. Sedaj pa nekateri eh, kazalniki. vidimo nekaj podobnega. Na primer, eh, v telekomunikacijah so cene padle, v e-trgovini pa se je eh, v zadnjih petih letih število oziroma eh, delež ljudi, ki e-trgovino uporabljajo, podvojil. V telekomunikacijah najdemo zelo visoko stopnjo težav in eh, tudi na področju e-trgovine 44 odstotkov evropejcev ne želi uporabljati eh, teh možnosti, zato ker ne zaupajo v sistem. Dosežkov je veliko, veliko pa je tudi težav. Sedaj pa še potencijalni prispevki k rasti strani digitalnih trgov. to je eno izmed najpomembnejših področji za rast kot takšno. Študije ocenjujejo, da lahko zagotovimo 2 do 4 odstotke rasti BDP-ja za države članice od leta 2010 do 2020. Lahko pa eh, zagotovimo tudi do 55 milijard evrov uh, socialnih uh, prispevkov v enem letu. Kolega, mislim, da se bomo morali osredotočiti zgolj na eno vodilno uh, pobudo in to je Evropa, ki je učinkovito ravna zviri. Sprejeti bil tretji sežen o energetiki, direktiva o obnovljivi energiji, direktiva o eh, energetski učinkovitosti. Tudi na področju prometa je bilo marsikaj narejenega. Imamo predloge za eh, četrti svežen za železnice, na to nadgradnja eh, svežnja za enotno evropsko nebo. Imamo tudi predlog svežnja za modri pas ter pa še predlog uredbe za eh, pravice potnikov, letalskih potnikov. Poglejmo si kazalnike, ki eh, jih uporabljamo na tem področju. Če si pogledamo eh, energetske oziroma električne trge na debelo, primerjalni Priminalne cene so se zmanjšale za 35 do 45 odstotkov od, v obdobju 2008 do 2012. Tudi cene zračnega eh, prometa so padle od liberalizacije tega trga od 90-ih eh, let prejšnjega stoletja naprej. Eh, maloprodajne cene elektrike so se povečale za približno 4 odstotke. V 16 državah od 25 držav kjer beležimo železnico, eh, ostaja delež približno 90 odstotkov. Energetski trgi, še nekaj statistike, ki bo pokazala, kakšen je potencial poglobljevanja eh, tega trga. Lahko bi zagotovili povečanje 0,6 do 0,8 odstotka BDP-ja do leta 2020, če bi integrirali eh, elektriko in plin. Oziroma liberalizirali, se upravičujem. Če bi integrirali te trge, bi eh, lahko prihranili do 30 milijard eh, evrov. Če bi imeli trg za obnovljive vire energije, bi lahko prihranili prav tako do 30 milijard. Če bi uh, regulirane cene Eh, nehali uporabljati, bi prav tako lahko prihranili nekaj milijard. Enako velja za eh, trge prometa. Ocenjujemo, da bi z liberalizacijo zračnega prometa eh, lahko prišlo do 1,8 odstotka ali pa 1,3 odstotka povečanja eh, BDP-ja v obdobju 2005 do 2025. Drugi podatki kažejo, da je nadgradnja uredbe o enotnem evropskem eh, nebu nekaj, kar bi lahko povečalo eh, BDP za 750 milijonov na leto do leta 2020 in na to 900 milijonov na leto do leta 2030. Eh, na področju železnic bi lahko prihranili od 1, cel, od 1 do 2 milijardi na leto z liberalizacijo do leta 2034. Potencijala je v teh sektorjih veliko. Preskočil bom eh, tole vobilno pobudo, gre za natančne informacije, ki jih najdete v poročilu, ampak glede na to, da časa ni veliko, se bom takoj lotil sklepov. Še pred sklepi pa takole. Večina se vas zaveda kakšne so horizontalne pobude za enotni trg in varstvo potrošnikov. To sta akta o enotnem trgu 1 in 2 in pa agenda za potrošnike. Številni ukrepi spadajo pod okrilje vodilnih pobud. Na to imamo tudi ključne sektore in področja eh, enotnega trga, ki jih vodilne eh, pobude ne pokrivajo popolnoma. O tem eh, malce več malce kasneje. Sklepi in priporočila. Kam nas bo to pripeljalo? Če si pogledamo sklepe o dosežkih. Dokazi kažejo, da je bilo dosežkov veliko z vidika enotnega trga in varstva potrošnikov. Nekatere vodilne pobude so dosegle več kot druge. vsaj z teh vidikov. Marsikaj je bilo doseženega, doseženega v digitalnem sektorju zaradi eh, novih izzivov, naprimer varstvo podatkov. To so izzivi, ki so se eh, pojavili na naši poti, na to pa tudi možnosti za eh, medpovezanost, manjše, manjši stroški transakcij, ko bomo imeli dograjene notni digitalni trg in tako naprej. Ponekod že imamo temelje za dobro delo naprej, pri nekaterih primerjih to velja že nekaj časa. Industrija je v nekaterih primerjih v tretjem, četrtem krogu sprejemanja zakonodaje in na teh trgih se bomo k malu lahko lotili delanskega izvajanja. na to gospodarski učinki. Lahko bi prišlo do velikega povečanja BDP-ja oziroma učinkovitosti v sektorjih, ki jih pokrivajo vodilne pobude. V tistih sektorjih, ki eh, ne spadajo neposredno pod okrilje vodilnih pobud in pri tem primeru imam eh, v mislih naprimer sektorje kjer nimamo posebne politike za poglabljanje eh, enotnega trga. Naprimer, storitve, ki spadajo pod direktivo o storitvah, finančne storitve, javno naročanje. Raziskave kažejo, da je veliko potencijala za prihranke tudi na teh področjih, če sprejmemo prave ukrepe. Ta preglednica služi eh, pregledu potencijala poglabljanja enotnega trga na različnih področjih. Tukaj imamo področja, ki pokrivajo vodilne pobude, naprimer eh, blagovni trgi, potencial do 8,8 odstotka povečanja BDP-ja, dolgoročno gledano, če bi poskrbeli za polno integracijo eh, trgov. Digitalni sektor, potencial 4 odstotkov povečanja BDP-ja, promet 1,8 odstotka zaradi učinkov na strani eh, ponudbe oziroma 1,3 odstotka povečanja na strani popraševanja, energetika, ki sem jo tudi omenil, potencial 0,8 odstotka povečanja BDP-ja sredi liberalizacije trgov eh, plina in elektrike in pa še eh, trgi delovne sile. Tega nisem na dolgo in počasno omenjal, potencijala je tukaj 0,6 odstotka povečanja BDP Evropske unije, dolgoročno gledano. To so različni deli študije, kjer smo uporabljali različno metodologijo. Eh, nismo želeli prikazati nekakšne hierarhizacije eh, teh potencijalov, ampak zgolj pokazati, da potencijal obstaja. Na to pa še področja, ki jih ne pokrivajo vodilne eh, pobude, storitve, potencijal 2,6 odstotka povečanja, če bi pravilno izvajali direktivo o storitvah. Na to vzajemno priznavanje potencijala je 1,8 odstotka povečanja BDP-ja. Če bi eh, zadevna uredba 764 iz leta 2009 pravilno delovala. Finančni sektor 1,1 odstotka eh, povečanja celotno gledano oziroma 0,025 odstotka odstotka na leto, če bi zagotovili integracijo finančnih trgov, eh, dolgoročno gledano, oziroma v obdobju desetih let. Javno naročanje potencial ni cela pet odstotka povečanja BDP-ja v eh, naslednjem desetletju. Takšen je potencial eh, za rast na nekaterih področjih, kjer bi lahko poglobili enotni trg. Kaj to pomeni z vidika priporočil? Prvič, enotni trg in varstvo potrošnikov. Na tem področju bi parlament še vedno moral eh, narediti veliko, ker so to ključni orodi za eh, gospodarsko rast v Evropski uniji. Treba je uporabiti eh, orodje revizije strategije Evropa 2020, ne smemo pa pozabiti na druge prednosti, več izbire, več zaupanja osredotočiti se je treba na tiste sektore, kjer je prav tako veliko eh, potencijala za rast. Po našem mnenju bi lahko v strategiji Evropa 2020 ali pa v zadevnih vodilnih pobudah več povedali o prioritetnih sektorjih, o tistih področjih, kjer je potencijala za rast največ. še vedno ponekod obstajajo velike ovire. Eh, na te se je treba osredotočiti, pa tudi na tiste, kjer eh, je potencial jasno izražen, naprimer storitve, ki jih pokriva direktiva o storitvah, energetika in promet. Na tem področju poglabljanja enotnega trga ne spada neposredno v kontekst eh, vodilnih pobud in na to še seveda še finančne storitve. Še Tretje priporočilo, kot sem omenil, imamo več področji, kjer eh, je, eh, kjer je bil vzpostavljen nekakšen pravni okvir, jasen pravni okvir in sedaj se je treba lotiti izvajanja. Specifična priporočila za posamezne države v okviru evropskega semestra je treba, je treba eh, izkoristiti in zato ponuditi gonilo za izvajanje zakonodaje pri tem pa je seveda treba sodelovati tudi eh, z nacionalnimi zadevnimi organi, zato da bomo k tem reformam pristopali dosledno in eh, v duhu sodelovanja. Četrto priporočilo, ki prav tako odraža prejšnjo predstavitev. Zavedati se morate, da je težko pripraviti nek enoten kazalnik, ki bo poskrbel za celotno področje integracije notranjega trga. Vseeno pa bi lahko imeli uh, nek enoten cilj. Še dve prosonice imam. In s tem kazalnikom bi lahko merili uh, napredek, enako kot je veljalo za agregatne kazalnike, za eh, gospodarske, pravne, in eh, druge podatke. Naprimer, kazalnik eh, za eh, število potrošnikov, ki kupujejo čezmejno. Peto priporočilo. Novi akti o enotnem trgu, ki se osredotočajo na politično ukrepanje, bi lahko prav tako pripomogli k odpravljanju ovir. Strokovnjaki so nam povedali, da so bili akti do sedaj zelo učinkoviti, Eh, imamo horizontalna orodja, ki bi lahko izboljšala delovanje enotnega trga. In še zadnje priporočilo. Številne študije kažejo, da včasih ni bilo eh, prave metodologije za doseganje rezultatov. Po našem mnenju bi bilo torej dobro, da bi oblikovali uh, ustrezen metodološki nabor in to pri, vsakih, eh, pri vsaki tovrstni oceni. Še nekaj, še vedno eh, ne vemo točno, katera področja pokrivajo, katere vodilne pobude. Imamo digitalno agendo, ki jo sestavlja več eh, stebrov in to je dober primer, saj so ti stebri povezani s posameznimi kazalniki in na to lahko jasno sledimo razvoju dogodkov in napredkov. In še Na zadnje, več raziskav lahko upravimo tudi na področju eh, ovir na notranjem trgu, eh, na področju potencijala, zato da bi ugotovili, eh, kaj lahko naredimo, še posebej tam, kjer podatkov in dokazov ni veliko, naprimer poslovno okolje in pa trgi kapitala in delovne sile. Hvala. Vprašanja, komentarje? I'm going to make one comment. Okay. En komentar imam in sicer v zvezi z predlogom, da bi idealni kazalnik za enotni trg bil nekaj v smislu odstotek ljudi, ki kupujejo čez mejo. Če bi vsako blago in vsak izdelek bil na enaki ravni, po enaki ceni na voljo v vseh državah, potem noben potrošnik sploh ne bi kupoval čez mejo. Tudi ta kazalnik ni popoln kazalnik. Zato je sektorski pristop, ki smo ga preučili in ta zahteva po specifičnih ukrepih, tako pomembna. Univerzalne rešitve ni, to poslanci večkrat eh, opozarjajo, če ne bi bilo ovir za gibanje ali pritok blaga in storitev, potem nihče ne bi kupoval čez mejo, ker pač ne bi bilo potrebe potem. Komentar? Ne, izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospa predsednica. Vse to je eh, izjemno zanimivo. Tudi sam sem po poklicu ekonomist, tako da sem eh, z velikim zanimanjem spremljal vašo predstavitev. Mislim, da smo vsi tukaj zato, ker verjamemo v enotni trg in odpravljanje ovir na tem trgu. Ampak vseeno. Mislim, da je ključno vprašanje pridobivanje BDP-ja, ki ga lahko zagotovimo s poglabljanjem enotnega trga. To vrstne zadeve so vedno zapletene zaradi eh, ljudi. Bodi si verjamejo v to, bodi si v začetku sploh ne verjame v trg. In na to uporabimo nekakšen argument eh, avtoritete, eh, pravimo, da bo prišlo do 2-odstotnega eh, povečanja, do 8-odstotnega povečanja, na to pa s prstom kažemo na ljudi, ker ne verjamejo v trg. Damo jim slasno torto na mizo, na to pa jih sprašujemo, zakaj je niso želeli pojesti, zakaj niso želeli uporabljati tega trga in ljudje so zato frustrirani. Imeli smo, naprimer, eh, podobne težave pri prostotrgovinskem sporazumu ZDA. Javno se je uprla. In eh, mi smo jim dejali, da ne verjame v te sporazume. Mislim, da je treba eh, nadgraditi te kazalnike. potrebujemo kazalnike disperzije in to je ekonomska uh, terminologija. Ugotoviti moramo, če nek, nekaj zagotavlja rast za vse, ne zgolj, če zagotavlja rast kot takšno. Če nek kazalnik pokaže, da je 5 odstot, eh, odstotkov rasti za Evropsko unijo, ali to pomeni, da vsaka država pridobi ali ene pridobijo več kot druge ali to velja za vso prebivalstvo, za vse državljane. Naj vam dam primer. Če povečamo rast, zmanjšamo eh, stroške, delovne, eh, stroške brezposobnosti, naprimer. In to je zelo dobro, seveda. Kaj pa se zgodi s tistimi, ki ostanejo brezposobni? So popolnoma izgubljeni, jih ne moremo vključiti v družbo, kaj se z njimi zgodi? nadgradnja notranjega trga mora biti dobra za kohezijo celotne družbe, ne zgolj za rast BDP-ja. Če BDP raste, ampak družba izgublja, državljani ne bodo kupovali. Raje se bodo osredotočali na nacionalno gospodarstvo in razmišljali, da eh, s tem ne bodo pridobili tako veliko, vseeno pa bodo ohranili svoje delovna mesta, in delovna mesta so državljanov. Bojijo se, da jih bomo pozabili nekje ob strani, ko bomo drveli naprej po tej poti. Podariti moramo pomen za družbo in ti eh, kazalniki disperzije so pomembni. Ni pomemben zgolj BDP. Velike so razlike eh, Eh, med ex ante in ex post kazalniki in zato je treba uporabiti tudi drugačne kazalnike. Hvala. Boste odgovorili, mislim, da nihče drug ni zaprosil za besedo. Gospod Alevelt. Strinjam se, da popolnega kazalnika ni. Mislim, da je bil to sklep prejšnje predstavitve, ampak v zvezi z e-trgovino imam drugačno mnenje. Če si pogledamo glavne kazalnike v trenutni strategiji Evropa 2020, lahko vidimo, da so bolj prepoznavni, lahko so razumljivi, pa vseeno niso popolni. No, tako bi lahko zadeve spremenili in uh, eh, mimo grede mi smo izvedli študijo o e-trgovini in o vplivu na izboljšanje blaginje v okviru čezmejnih nakupov. Ne smemo zanemariti vpliva izbire. Dve tretjini prednosti prihaja od povečane izbire. Nismo na trgu, kjer so izdelki posod enaki, to je dolgočasno. Naš namen je, da bi imeli trg s trgom z veliko izbire in ljudje bi lahko naročali specialitete iz Slovenije, naprimer. Po našem mnenju ima to svoj šarm in uh, zato smo podali ta predlog. Ne glede na to, kak kazalnik boste izbrali, je treba izbrati tudi takšne kazalnike, ki bodo jasno pokazali, da je enotni trg zelo pomemben. In drugič, Veliko razsežnosti je prav tako pomembnih in strinjamo se, da vsi aktarji na trgu vedno ne, ne dobijo dovolj prednosti, nimajo enakih koristi od tega, mi pa smo se poskušali posvečati vplivu na rast. To je bilo tisto. Hvala. Hvala lepa. Hvala, da ste nas obiskali, hvala za vaše poročilo in uh, eh, veselim ga bomo prebrali in uh, poskušali to vključiti v naše delo. Hvala. Seje je konec. Nadaljevali bomo 6. oktobra ob 3.